razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Najprej je na vrsti Gvineja in v imenu pripravljavcev mnenja bo najprej govorila gospod Kajzer. Izvolite. Gospod predsednik, mislim, da. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da gre za problem, ki predvsej presega število ljudi, ki so tako navdušeno prišli eh, danes popovdne sem v to dvorano, kar ponovno obžalujem, kot že veliko krat popreje. In eh, dejstvo je, da je eh, po smrti eh, predsednika Konteja je eh, prevzel državo, vodeno državo mlad poveljnik. In videti je bilo, da bo šlo za hitro tranzicijo in poveljnik Dadis Kamara pa se je za zavezal, vendar pa je po slabem vodenju države, po tem pomankanju proračuna in sploh osnovnih eh, dejavnosti, eh, je prevzel oblast in eh, se je tudi držal. In tu se naslanja na vse, vsa možna sredstva in ob tem kršenju, vseh kršitvah, je bila organizirana tudi manifestacija, ki so ki jo je vladna garda eh, skušala izpodbiti in eh, tu prišlo je do nasilja, do, eh, do posiljevanja žensk, uporabe bajonetov in hudega nasilja. Zahtevamo od Afriške zveze, da naloži sankcije tej eh, vojaški hunti zahtevamo tudi vzpostavitev tranzicijske vlade za pripravo predsedniških in zakonodajnih volitev, kajti eh, hunta eh, deluje v bistvu pravzaprav v posmeh mednarodni skupnosti. In ta drama pa predstavlja precedens in v drugih primerjih hudega kršanja človekovih pravic Eh, ki naj jih ima eh, Evropska unija eh, potem tudi voljo se izoprstaviti. Kolegica Weber, za dve minuti izvolite. Sorry, Ujem, nisem vas slišala, nisem slišala, da ste mi dali besedo. Kolegi, eh, ko eh, pogledaš situacijo v Gveneji in izveš za vse grozote, ki so se tam v zadnjih mesecih dogajali, je prvo vprašanje, ki prije na misel, kako je to mogoče. In eh, samo nekaj vrstic smo v medijih lahko o tem prebrali in nič o tem, da je bilo ubitih na stotine ljudi, še manj pa o teh strašnih dejanjih posiljevanj in vsem temu zatiranju človeškega dostajanstva. In res je, da so mednarodne inštitucije obsodile vojaško hunto, ki je prišla na oblast po prevratu, vendar je potrebno narediti več, da se ozavesti evropske državljane oziroma državljane nasploh. Zato sem vesela, da vsaj Evropski parlament, ki govori v imenu državljanov, eh, ki so jih izvolili, da je pripravljen vsaj. Eh, to obsoditi v okviru resolucije, ki jo tu predlagamo. Kar je najpomembnejše, je ne le kritizirati in obsoditi sedanji režim, temveč tudi ostraniti vsakršno možnost, da pride do napačne, eh, zlo, do zlorabe evropskih, eh, eh, evropskih sredstev, ki se jih namenja za pomoč gvinejskemu ljudstvu. Hvala. Hvala, kolegica Weber. Zdaj pa kolega Preda za eno minuto, izvolite. Ziua de 28 septembrie. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, eh, dan, ko je prišlo do referenduma, eh, referenduma za neodvisnost, je bil pomemben datum. Letos pa je september postal mesec Eh, posebne eh, pomembnosti, ko je prišlo do eh, pokola nad ljudmi, ko se je pokončalo in skušalo pokončati nasprotnike režima. In ni mogoče sprejeti in še torej, tolerirati to situacijo. Eh, ultimat Afriške zveze je potekal, vendar ljudje, eh, ki so enkrat prišli na oblast, eh, skušajo tam obstati. Za dve minuti, kolegica Veržija, izvolite. Oui, gospod predsedujoči, Dragi kolegi, že v Bruslu sem govorila pred 14 dnevi v okviru razprave takrat, zato eh, ne bom tega ponavljala kolegi so tudi že izrazili eh, svoje, eh, svoje stališča in pozdravljam to, da lahko danes tukaj kolegi se odzvejo, odzovejo na poziv so, eh, civilne družbe in proti, proti zatiranju gre za, za miroljubno miroljubne proteste, e, kajti gre za klice na pomoč in povsem nemogoče je sprejeti, da bi Evropska unija lahko v okviru sporazuma o ribo, ribištvu izplačala vsote, za katere dobro vemo, da se bodo stekle v žepe vojaške hunte in ne bodo uporabljene za gvinejske ribiče, kot je zapisano v sporazumu. Ta režim, gvinejski režim, je najbolj najbolj pokvarjen na svetu, nisem jaz eh, tista, ki to govori, temveč eh, tisti ta telesa oziroma eh, organi, ki spremljajo dogajanje. Zato upam, da bomo vsi glasovali skupaj za celotno to resolucijo in sicer vključno s tem odstavkom, ki se nanaša na sporazum o ribištvo in upam, da nas bosta svet in komisija pri tem podprla. Hvala. Dank, Hvala, gospa Veržija. Kolega Bilan je naslednji, za eno minuto vam dam besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Konec lanskega leta po smrti predsednika Konteja je poveljnik Amara prevzel oblast v Gvineji. In eh, Takrat smo bili vsi zelo naivni, ker smo mu verjeli, ko je rekel, da bo organiziral svobodne volitve in da ne bo na njih kandidiral. Sedaj pa vemo, da se je zbralo več kot 50 tisoč ljudi na stadionu 28. septembra 2009, da bi protestirali proti poveljniku Kamare. Vendar pa eh, potem se eh, je zgodilo, da so sejali smrt eh, in več sto Eh, žrtev, več kot tisoč ljudi je bilo ubitih, ženske, eh, eh, ki so jih posiljevali. In zadovoljni smo, da je gospod Solana hitro reagiral in Res pa je, da je sedaj tri tedne po teh pokolih, po tej katastrofi in Evropska unija bi morala izvesti pritisk na gvinejski, na gvinejski režim in zagotoviti, da bo prišlo do veljavitve sankcij oziroma kazni čim hitreje, kajti le tako lahko pričakujemo, da bo Kamara se stopil z oblasti. Hvala. Zadnja pri... Zadnja pri... Zadnja pripravka meja, gospa Lobin, izvolite. Gratulira komisijo, ker je besluh. Hvala lepa. Zahvaljujem eh, se Evropski komisiji za odločitev oziroma sklep, eh, ki je bil objavljen včeraj in sicer, eh, da bo omaknila sporazum o ribištvu za Gvinejo in Dva dni po pokolu smo mi že glasovali proti temu. E, e, ob tej priložnosti so več kot 150 ljudi ubili. Ubile so jih vojaške oziroma vladne čete, ki jih vodi poveljnik Mara. Upamo, da je tole prvi korak in da bo Evropska unija ponovno pregledala svojo trgovinsko politiko z državami v razvoju imamo veliko odgovornost in eh, smo tudi najpomembnejši trgovinski akteri, pa tudi akteri na področju razvoja. Zato je potrebno temeljito razmisliti o tej trgovini in o odnosih eh, oziroma eh, kakšne odnose imamo s to vrstnimi režimi. Ta sporazum o ribištvu je skušal izboljšati eh, situacijo. Rečeno je bilo, da se bo porabilo del denarja za izboljšanje ribištva, vendar pa, eh, kot vemo, se v praksi dogaja popolnoma drugače in sicer se uporablja denar za to, da se podpira režim in tega se ne bi smelo početi z sredstvi Evropske unije. Mm. Hvala. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej za eno minuto, gospod Kacmarek, izvolite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 Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, pred dvemi tedni že smo govorili o Gvineji in vendar se moramo še vedno ukvarjati s to državo in se tudi odzivati na situacijo. In v ponedeljek je odbor za razvoj prisluhnil izjavi eh, bivšega eh, premjera gospoda Diala, ki je bil priča dogodkom 29. Eh, septembra. In menim, da ni dovolj zahtevati, da vojaki vojaška hunta zagotovi spoštovanje človekovih pravic. E, kajti, če naj bi vojaški režim to spoštoval, potem to sploh ne bi bil e, režim, ki deluje, kot deluje. Delujemo lahko samo z delovanjem, z akcijo in ne samo z besedami. Hvala. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, eh, Gvinejo pretresajo dramatični dogodki, ki šokirajo mednarodno skupnost. 28. septembra 2009 je vojaška hunta pod poveljstvom Dadisa Kamara eh, zatrla, eh, zatrla miroljubne demonstracije. In e vendar pa e, je tu tudi sporazum iz Kotonoja in sicer na podlagi e, spoštovanja človekovih pravic in demokratičnih načel. In pot In eh, tu so eh, tudi poskusi, da bi se odložilo volitve in podobno, kar je groba kršitev obljube, da bo v enem letu organiziral, eh, da bo poveljnik Amara organiziral svobodne volitve. In potrebno je narediti vse, da se, da se prisili predsedneha z nasiljem. In, potrebno je tudi eh, vse to narediti v skladu z uh, našimi eh, vrednotami. Tu je tudi odstavek 10 v tem sporazumu o ribištvu, ki se nanaša na Evropsko unijo in Gvinejo, vendar je potrebno najprej doseči, da uh, pride do političnega dogovora. Sicer bo to imelo katastrofalne posledice za prebivalstvo in spričo tega nasilja, nasilja konec septembra uh, je Eh, zato še toliko eh, bolj pomembno, da ne pristanemo na eh, nobeno rešitev, ki ne bo odločna rešitev. In Gvineja je pravzaprav imela niz diktatorskih režimov. Vornik je bil prekinjen. Gospod Haglund je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bom ponavljal tega, kar so že povedali kolegi. Rekel bi le, da me veseli, da danes razpravljamo o eh, tem vprašanju in želel bi povedati samo nekaj besed o tem, o čemer smo razpravljali eh, glede eh, sporazuma o ribištvu 30. septembra. Dobro je, dobro je da Evropska unija o tem razpravlja. Vedeti pa moramo, da gre tu za državo, kjer se dogaja to, kar je bilo eh, ravno kar opisano. In eh, ribištvo je nekaj, človekove pravice pa so nekaj drugega, vendar pa, ni, eh, pa politiki ne morejo razmišljati na tak način, po mojem. In dejstvo, da je predvsej velika večina glasovala za sporazum o ribištvu, je lahko eh, nekaj zaskrbljujočega. Eh, zlasti, ko pomislimo, da gre za deželo, ki vlada eh, to vrstna vojaška hunta. Obstaja velika podpora dejstvu, da umikamo ta sporazum, da smo omaknili ta sporazum. Mislim, da je to pozitivno. Lahko bi si mislili, da pravzaprav na ribištvo ne vplivajo dogodki v državi, vendar temu ni tako. Mislim, da, da se moramo usmeriti k trajnostnemu eh, razvoju pri tej situaciji in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 Pravzaprav je bilo vse to upoštevano, eh, če pomislimo na te pokole in eh, vse to, kar se je dogajalo. Eh, vendar je potrebno podpreti ta sklep in poslati močan signal institucijam Evropske unije in Gvineje. In dejstvo je, da ne smemo uporabljati davkoplačevalskega denarja v te namene zlasti ko vemo, da gre to potem za financiranje eh, kriminalnih dejanj. In eh, človekove pravice so eh, prav gotovo bolj pomembne kot pa tak sporazum. In veseli me, da, je, da se sedaj tako razmišlja in prav tako bi to odločitev moral ratificirati tudi parlament. In potrebno je zadržati tudi deseti člen. Hvala, gospod Romeva in Rueda. Zadnji govornik v imenu političnih skupin, kolega Poreba, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Vsaj 170 ljudi so ubili in eh, več kot 200 ranjenih je bilo teh, eh, na teh miroljubnih eh, demonstracijah na stadionu. Eden največjih pokolov, odkar je Gvineja ponovno postala neodvisna po letu 1958. In ko je Kamara prevzel oblast lani, je obljubil, da bo prišlo do demokratičnih volitev. Besede ni držav, še vedno vlada državi vojaška hunta, ki povsem ki krši, grobo krši človekove eh, pravice eh, in eh, njeni vojaki posiljujejo in ubijajo ljudi. Potrebno je narediti vse, da se te ljudi kaznuje in da se te grozote ne nadaljujejo. Gvineja ima velike ekonomske potencijale in vendar je ena najrevnejših in ena najbolj korumpiranih držav v Afriki. Vse to lahko vodi v civilno oziroma državljansko, v državljansko vojno in lahko vpliva na celotno afriško regijo. Sedaj pa posamezni govorniki, najprej gospa Delvo, za eno minuto izvolite. Sto petdeset mrtvih, vse poniževanje in strahote nad ženskami in poseljevanje. In, kot vemo, na, ko gre za tako barbarstvo, moramo biti povsem odločni in mislim, da lahko le pozdravimo te eh, sankcije, ki jih predvidevamo pri obsodbi poveljnika Kamare. Vendar to ni dovolj. Potrebno je tudi v polni meri osvetliti, osvetlitvi vseh dejstev in eh, s tem nas se ukvarja preiskovalna misija, zato da eh, ti zločini ne ostanejo nekaznovani. Potrebno je tudi uporabiti uporabiti vsa možna sredstva v boju proti uporabljanju spolnega nasilja kot eh, vojaškega eh, orožja. In eh, včasih so ženske, celo stare ženske in zelo mlade, ki so med žrtvami. Potrebno se je zauzemati za pravno državo, za dobro vladovino, o polnem spoštovanju človekovih pravic, zaščite najranljivejših in to mora biti tudi predhodni pogoj za vsakršen sporazum. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Dezir. Merci, monsieur le président, monsieur le... Eh, hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, 28. septembra so Gvinejci demonstrirali za spoštovanje, eh, za spoštovanje za organizacijo svobodnih volitev. Bili so žrtev zatiranja s strani režima, ki že tako ni legitimno. In eh, tu so zatirani ljudje, tu so ženske, ki so jim parali trebuhe, potem mučili sindikaliste. Evropska unija se mora postaviti obok Afriške zveze, Združenih držav, Združenih narodov in vseh drugih zlasti pa mora, se mora postaviti na stran gvinejskega ljudstva. To gre za državo, ki ima bogatstvo, vendar ga ne more izkoriščati, kot je treba zaradi nasilja tega režima. Zato pozdravljam odločenost Evropske unije in ne smemo tu eh, upoštevati samo oskih ekonomskih interesov in ne upoštevati vsega ostaloga, zlasti pa sporazuma iz Kotonuja, ki zadeva eh, demokratični prehod. Smo na strani gvinejskega ljudstva v borbi za demokracijo in svobodo. Hvala. Ja, kolegi, desijo, Najlepša hvala, gospod Dezir. Sedaj pa gospod Kazilidis prvi, kar zadeva postopek CatchDI oziroma pritegnite mojo pozornost. Najlepša hvala. Zakaj sem zaprosil za besedo? Zato, ker sem želel komentirati eno zadevo. Namreč rekli smo, da naj bi prekinili obstoječi ribiški protokol med Evropsko unijo in Gvinejo. Dvomim, da brutalni režim, ki si ne obotavlja, da bi ubil 156 eh, svojih državljanov in ki zagreši druge zločine, bo sedaj ganjen in ga bo prizadelo to, da smo mi naredili in razglasili sankcijo, ki je nesorazmerna glede na vse. Upoštevati pa tudi moramo, da to je pravna obveznost, kar zadeva ljudi. In mi imamo določeno obveznost do teh nedolžnih ljudi, do ribiške industrije v Gvineji. In te ljudje niso povezani z brutalnim režimom v tej državi. Zato bi si EPP želel, oziroma lahko povem, da se kar obotavljamo, če naj bi to odločitev res sprejeli. Najlepša hvala. Hvala, gospod Kazilidis. Gospod Tenok je naslednji na mojem seznamu. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Gre za depresivno podobno zgodbo afriški scenarij, totalitarni režim, vojaški udar, potem en brutalni režim, ki ga zamenja drug režim. Ampak ljudje so še vedno tisti, ki živijo v veliki revščini. Mineralni veri eh, so zelo bogati in Gvineja bi bila lahko ena izmed najbogatejših držav, ampak še vedno trpijo. Ampak to ne velja samo za Gvinejo, ampak za celotno regijo. Veliko nestabilnosti je bilo v zadnjih 20 letih, eh, veliko krvi se je prelilo. V preteklosti sem že pozval Evropsko komisijo, da spodbudi kimberlijski proces, da ne podpiramo samo diamante, ampak tudi drugo rudarsko industrijo in da tako ne podpiramo recimo gospoda Kamerov v Gvineji in ostale brutalne diktatore. Zato me res skrbi, kaj se je zgodilo. Skrbi me tudi ravnanje kitajskih eh, družb in upam, da bomo Pekingu rekli, eh, da morajo spoštovati ta pravila in da ne smejo razvrednotiti človekove pravice v Gvineji. Seveda spoštujem gospoda Kaselidisa, ki pravi, da odprava rikiškega sporazuma bo pomenila samo to, da bomo kaznovali lokalno prebivalstvo in ne vojaške hunte. Najlepša hvala, gospod Fenok, za vaš prispevek. Mislim, da je sedaj na vrsti gospa Hautala. Izvolite. Ähm, Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Sedaj se kar vsi naprej zahvaljujemo Evropski komisiji, ker je sprejela odločitev, kar zadeva ribiški sporazum. Rekli smo, da so se kršile človekove pravice in zanima me ena stvar, gospod komisar. Kaj boste sedaj naredili? Ali boste sedaj sistematično preučili tudi eh, druge podobne sporazume in da bomo posledično potem eh, tudi mi eh, rešili te zadeve, ko bo prišlo do ostalih konfliktov v drugih delih sveta? Ali se bomo tukaj odzvali enako, se sprašujem. Hvala, gospa Hautela. Gospa Korola je naslednja, izvolite arvoisa puhemies äskettäin eräs suomalainen Fala, gospod predsedujoči. Nedavno me je finski volilec vprašal, kaj je človekovimi pravicami, kako bi jih opredelila. Sama sem rekla, da mi tega niti ni treba početi, ker to niti ni najbolj koristno. Če bi to naredila sama, potem definicija ne bi bila zelo kompleksna. Ampak dejstvo je, da človekove pravice smo že definirali, da definicija obstaja. Države to želijo spoštovati in to je bistvenega pomena tudi za delovanje mednarodne skupnosti. Gvineja je podpisala kotonujski sporazum, kar pomeni, da morajo spoštovati tudi človekove pravice. To je izhodišče in mi kot Evropska unija moramo zahtevati, da če imamo kotonujski sporozum in ostale sporozume, zahtevamo, da se človekove pravice spoštujajo. Sedaj se moramo hitro odzvati in verjetno bomo tudi razglasili in uvedli sankcije. Železova ruda je prisotna v Gvineji, ampak to je ena izmed najbolj koruptivnih držav na svetu. Vsega obžalovanja vredno je, da kitajska podjetja, ki investirajo v to območje, ne spoštujejo človekovih pravic. Hvala. Gospa Korola. S tem smo zaključili ta postopek in zdaj bomo glasovali. Oziroma se prvi čujem, pravi predsedojoči, še pred tem bom dal besedo predstavniku komisije, gospodu Orbanu. Domnule predsednik, domnilor in domnilor, komisija. Gospod predsedojoči, poslanke in poslanci. Evropska komisija Kaj je narobe? Ali lahko nadaljujemo? Ali je v redu? Gospod komisar, postopkovno vprašanje mislim, da je sprožil en kolega. Ali ste se zato prijavili k besedi? Vas sprašujem. Mikrofon, prosim. Nein. Sei, sei bon, oui. non, dans le cas euh, du cas GI. Hatten, es, es tut mir sehr leid, Herr Kollege. Res se opravičujem, gospod poslanec. Dve minuti smo predvideli za postopek Catch DI. Štiri kolegi so govorili, dva iz vaše politične skupine in sedaj bom res dal besedo gospodu komisarju Orbanu. Komisija je condamnat ferm, rapid. Uh, Najlepša hvala, bom nadaljeval. Evropska komisija se je zelo hitro odzvala in eh, obsodili smo masakr, ki je bil zagrežen, zagrešen v Gvineji. Poleg tega smo obsodili kršitve človekovih pravic 28. septembra letos. Poleg tega lahko ugotovimo, da se te kršitve žal še vedno nadaljujejo. Kontaktna skupina za Gvinejo v okviru Evropske komisije se je sestala 12. oktober in tukaj smo sprejeli konkretne sklepe. Kar nekaj ukrepov naj bi tako sprejeli, tako da bi lahko spoštovali človekove pravice v tej državi. Ker zdiva humanitarno pomoč, nujno je, da tisti, ki so samovoljno pridržani, se sedaj izpustijo iz zaporov. Poleg tega je trupla treba vrniti v okrilje družin. Treba pa je poskrbeti za poškodovane ljudi, eh, predvsem tiste ženske, ki so bile posiljene. Potrebno jim je zagotoviti ustrezno medicinsko pomoč. Lahko povem, da smo tudi zelo zaskrbljeni, ker se v tem trenutku omenjeni okrepi ne izvajajo v praksi. Potem pa Evropska komisija pozdravlja odločitev, ki jo je sprejel generalni sekretar Združenih narodov, ki pravi, da naj bi oblikovali mednarodno skupino za preiskavo, ki bi ugotovila, kaj se je dejansko zgodilo, ko je prišlo do masakra 28. septembra 2009. Upam, da bomo lahko tako sodili tistim, ki so odgovorni za omenjen zločin. Prekiniti moramo s kršitvami človekovih pravic v Gvineji. Mednarodna preiskovalna skupina pa je že prišla do začetnih rezultatov in izsledkov. In mislim, da bo potem mednarodno kazansko sodišče nadgradilo to delo. V mestnem času pa moramo zagotoviti finančno podporo tej državi. Potrebno je financirati mednarodno opazovalno misijo v Gvineji. Tako da bodo člani odbora in tudi priče bile deležne zaščite in jih ne bodo več zastraševali. Posledično bomo zagotovili varno okolje za njihovo delovanje. Pa še ena stvar je pomembna in sicer embargo na orožje. Evropska komisija je pripravljena podpreti reforme in eh, zagotoviti ustrezno mero varnosti. Mislim, da moramo reformirati tudi oborožene sile. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo ponovno vrnili stabilnost v to državo kar nekaj ukrepov je treba sprijeti, če ne bi spoštovali 96. člen kotonovskega sporazuma. In lahko povem, da smo že sprijeli ukre konkretne ukrepe s tem v zvezi. Želim pa razjasniti še eno stvar. In sicer upam, da bomo lahko bolj vplivni, da bomo lahko izvajali pritisk na vojaško hunto. Zato je komisar za pomorske zadeve že podal izjavo in rekel, da bo umaknil predlog, da bi sklenili ribiški sporazum. In ta sporazum naj bi v kratkem bili sklenili z Gvinejo, ampak to sedaj, tega sedaj ne bomo storili. Tako da Gvineji ne bomo zagotovili izplačil iz tega naslova. Ravno tako ne bomo skladno s protokolom izplačali dodatnih sredstev. Naj pa sedaj odgovorim na konkretno vprašanje, kar zadeva druge primere podobnih kršitev. Evropska komisija bo upoštevala vsak posamezen primer in ustrezno bomo ukrepali. Hvala, gospod komisar Orban. S tem smo zaključili razpravo v zvezi s to točko. Seveda bomo glasovali ob koncu razprave. Sedaj pa bomo govorili o Iranu. Imamo kar nekaj predlogov resolucij in najprej bom dal besedo gospe Gomeš, ki je ena izmed avtoric vprašanja. Izvolite.